Hvala, s tem je razprava zaključena. Nasled, nadaljevali bomo jutri 12. septembra ob 9. Dnevni red je bil objavljen in je dostopen na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Današnje zasedanje pa je zaključeno. Lep večer.